čas je, da zapustimo dejtonsko obdobje in preidemo v evropsko obdobje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod komisar. Dobila sem predlog uh, resolucije za zaključek uh, te razprave. Razprava je zaključena. Jutri v povdne bomo o tem glasovali. Imam še eno sporočilo, ki sem ga dobila od neodvisnih eh, nominacije v odbore, Bela Kovač eh, v odboru z ITRE in delegacije za odnose z arabskim polotokom. Če do sprijetja zapisnika te seje ne bomo prejeli nobenih eh, pripomp, bo to imenovanje potrjeno. S tem zaključujemo današnje zasedanje ki, s katerim bomo nadaljevali ob devetih danes večer.